gospod predsednik bitte nehmen sie platz prosim da se usedete darf sie bitten platz zu nehmen meine spoštovane gospe in gospodje prosim da se usedete seja je znova odprta Prosim, da se usedete. Sedaj bomo začeli z drugim krogom. Nisem prejel nobene nove kandidature za drugi krok volitev eh, za eh, predsednika Evropskega parlamenta eh, skladno s poslovnikom. Sporočili ste mi, da, da bodo ostale vse kandidature iz prvega kroga. Prosim, da eh, razdelite koverte z eh, voljivnimi eh, listki, prosim. Vsi poznate postopek. Prosim, da števci zauzamete svoja mesta. Torej, prosim, da se usedete na svoja mesta. Eh, pri eh, voliščih in prosim, da mi sporočite, ko boste tam. Gospod Hökmark bi moral biti pri črki S, vendar ga ne vidim. Gospod Hökmark. Tamle, prosim. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Ste vsi eh, tisti zadolženi za štetje na svojih mestih? Saj mi nihče ne posluša. So, der Wahlgang ist eröffnet. Torej, äh, začenjamo z volitvami. Sind alle da? Herr Ehler ist da? Doch, Frau Dotz ist da. Ali so vsi na svojih mestih? Aha, gospod Dot, očitno so vsi zadolženi za štitje na svojih položajih.